svoja mesta. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Spoštovane dame in gospodje, pred dvema dnevoma je prišlo do grozljivega potresa v Nepalu. V tem trenutku